spoštovani predsedniki odborov spoštovani poslanci in poslanke v veliko čast mi je da sem drugič tu v tej dvorani kot kandidatka za komisarko prvega zaslišanja prve predstavitve se spomnim kot bi bilo včeraj in in to je bil začetek zelo plodnega sodelovanja z Evropskim parlamentom na podlagi zaupanja in vzajemnega spoštovanja. In če me boste potrdili, se veselim, da bomo lahko sodelovali naprej v enakem duhu. To velja tako za parlament kot za tri odbore, ki so zastopani danes tu. Tokrat sem pred vami kot kandidatka za položaj podpredsednice za proračun in človeške vire. In eh, v celoti se zavedam, kako ključno je uporabljati finančne vire in talente naših zaposlenih v kar največji meri, zato da lahko dosežemo najboljše rezultate. In če me boste potrdili, bo glavni element mojega dela ta, da uskladim prednostne naloge in vire in da dosežem kar najboljše rezultate. To pomeni, da si bom prizadevala za eh, pravo kulturo dela in veliko mero odgovornosti državljanom, ki plačujejo za delo, ki ga opravljamo in ki morajo imeti koristi od rezultatov. In to bo terjalo od mene, pa tudi od mojih kolegov, kot so omenili predsedniki, da jasno in prepričljivo odgovorimo na nekaj vprašanj. Kaj dosežemo z vsakim evrom, ki ga porabimo in kako s tem pomagamo našim ljudem in našim gospodarstvom? Ali so naši nadzorni mehanizmi dovolj učinkoviti, da preprečimo, da bi bila sredstva, ki nam jih namenijo naši državljani, zlorabljena, da ne bi prišlo do goljufi in ali ne, počnemo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da naši zaposleni lahko dosegajo odličnost in so motivirani, eh, ker opravljajo dobro delo. In ravno v teh tako težavnih časih za naše državljane, moramo evropski proračun porabiti čim bolj modro, zato da se soočimo z dolgotrajno krizo, ki je vplivala na našo konkurenčnost, na naš trg zaposlovanja, na naše zaupanje in zaupanje naših ljudi v evropski projekt. In pripričana sem, da evropski proračun lahko prispeva k oživitvi gospodarstva in konkurenčnosti, ter da lahko ponovno postavi Evropo kot eh, neko gonilo dobrega. Pred nedavnim je bil potrjen večletni finančni okvir za naslednjih sedem let. Gre za tisoč milijard evrov, ki jih bomo vložili v delovna mesta, rast in kakovost življenja. To niso neke abstraktne številke. Evropski proračun neposredno vpliva na življenje naših ljudi. To pomeni delovna mesta za približno 600 tisoč ljudi, ki so zaposleni pri projektih, ki se financirajo iz kohezijske politike, naprimer. E, poleg tega je tu v igri tudi na 100 tisoče drugih ljudi, ki zagotavljajo opremo in material, ki se porabljajo v teh projektih. Ravno tako gre za boljše možnosti zaposlovanja za 4 milijone študentov, ki sodelujejo v programu Erasmus. In na področju, za katerega sem bila doslej odgovorna, to pogosto pomeni razliko med življenjem in smrtjo, če govorimo o žrtvah konfliktov in naravnih katastrof. Ampak vsi ti učinki so mogoči samo, če denar, ki ga obljubimo, tudi izkoristimo in v okviru pogovorov o težavah s plačili smo o tem večkrat razpravljali. Pred nedavnim je odbor za proračun tudi glasoval o proračunu za leto 2015. Verjetno ste videli pismo, ki ga je predsednik Baroso postal predsednikom vlad in držav ter tudi predsedniku Evropskega parlamenta, v katerem je prosil za podporo pri reševanju tega problema. Gre za vprašanje, ki je na vrhu seznama dožnosti, ki mi jih je predložil kandidat za predsednika komisije. Če bom torej potrjena, bom prvi dan, ko bom prevzela delo, tudi prevzela štafeto od sedanjega komisarja Dominika in si bom prizadevala uspešno zaključiti proračunska pogajanja o rebalansu proračuna za 2014 Eh, in o proračunu za 2015, tako da bomo končno lahko začeli odpravljati ta zaostanek pri eh, plačilih. In prepričana sem, da če tega ne bomo storili, bomo zgolj škodovali sami sebi. S tem bomo ustvarili zamude pri pomembnih programih, s katerimi želimo ustvariti delovna mesta in rast. Poleg tega bi s tem narasli tudi stroški, kajti potrebno je upoštevati tudi zamudne obresti. In to bi škodilo tudi našem, naši verodostojnosti in našemu ugledu. Ampak tu gre za problem, ki ga je mogoče rešiti. Potrebno je zgolj izkoristiti tisto prožnost, za katero se je Evropski parlament tako trdo boril in glede katere smo se ne nazadnje na koncu zedinili vsi. Ne želimo za več sredstev, kot jih je trenutno predvidenih v večletnem finančnem okviru. Gre zgolj za to, da želimo več teh sredstev porabiti danes, zato da se soočimo z neobičajnimi, nepredvidljivimi okoliščinami. Kajti poleg zniževanja proračuna smo priča tudi uh, Eh, višjim računom iz kohezijske politike, čutimo posledice številnih programov, kjer večina plačil eh, sledi v, ob začetku izvajanja in potem je tu še izgradnja države v Ukrajini. Naj se dotaknem še ostalih prednostnih nalog, ki so pomembne v bližnji in daljni prihodnosti. Eh, Po mojem mnenju bodo glavni izzivi v mojem mandatu naslednji. Najprej umestni pregled večletnega finančnega okvira leta 2016. To bo priložnost, da usmerimo evropski proračun še bolj proti zaposlovanju, rasti in konkurenčnosti. Poleg tega se bomo v okviru tega lahko prilagodili novim izzivom, s katerim se sooča Unija. To bo tudi pravi trenutek, da razmislimo o naslednjem finančnem okviru in o tem, kako ga uskladiti s političnim ciklom institucij. Nedvomno bo veliko govora o tem, kaj vse to pomeni, tudi kar zdeva specifične potrebe evrskega območja. In nova komisija bo izpolnila obljubo odhajajoče komisije in predložila tudi predlog revizije večetnega finančnega okvira. Poleg tega se moramo lotiti vprašanja lastnih virov, kar bo potekalo v delovni skupini na visoki ravni pod vodstvom Marja Montija. Če se bo ta skupina dejansko vzpostavila, bom z veseljem prispevala k njenemu delu. Njena naloga bo, da preuči sistem lastnih virov in preuči nove možnosti za prihodnost. In rezultati tega dela bodo zelo pomembni tekom umestne, umestnega pregleda, zlasti pa v, pri pripravah na naslednji večletni finančni okvir, ki se bodo začele verjetno januarja 2018. In preden bom oblikovala predlog za nov finančni okvir, se bom seveda intenzivno posvetovala s parlamentom in vsemi drugimi deležniki. Uh, ne dvomim, da bomo imeli bistveno boljšo podlago pri teh pogajanjih in posvetovanjih, če bomo vmes uspeli dokazati, da bolje porabljamo proračun in da smo spremenili mentaliteto ter da se bolj osredotočamo na rezultate. Morali bomo dokazati, da evropski proračun ustvari veliko koristi, ne zgolj, da prinaša dobičke. In to pomeni drugačen pristop k proračunu in pa večje izkoriščanje učinka vzvodja. Naprimer, preusmeriti je potrebno sredstva, ki jih trenutno zagotavljamo za inovativne finančne instrumente, naprimer obveznice za pilotske projekte. E, multiplikator e, tu je do 40 krat. To vrstni inovativni finančni instrumenti bodo igrali zelo pomembno vlogo v svežnju 300 milijardov evrov, ki ga je napovedal kandidat za predsednika komisije skupaj s svojimi političnimi smernicami. Poleg tega bi morali proračun v večji meri nameniti za projekte z več cilji in več učinki. Naprimer, nova kohezijska politika bo okrepila naložbe v energetsko učinkovitost projektu so ukrepi, ki krepijo lokalno gospodarstvo, eh, prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, prispevajo k zmanjševanju emisij CO2, prispevajo k boju proti podnebnim spremembam in prispevajo tudi k zmanjševanju energetske odvisnosti. Zelo pomemben del naših ukrepov za boljšo porabo sredstev, pa je tudi boj proti zlorabi. In ključen trenutek po tej plati je razrešnica. To je trenutek, ko se vrednoti, kako Evropska unija spoštuje pravila pri porabi denarja in kako dosega zastavljene cilje. Sveda si bomo prizadevali eh, bolje se odrezati z nižjo stopno napak in z bolj učinkovitost učinkovitim nadzorom. Je pa tu eh, pred nami še kar nekaj dela in naš cilj ostaja večja skladnost pravili in eh, večja odgovornost držav in drugih akterjev. Ravno tako je lahko, mogoče v večji meri poenostaviti pravila, ne samo zato, da bi ljudem olajšali življenje, ampak zato, da bodo ta pravila bolj razumljiva in da jih bo lažje izvajati. Poleg tega pa lahko uveljavimo tudi sistem, ki bo v večji meri temeljil na tveganju, da se bomo torej ozrotočili na tista področja, kjer je tveganje najviše. Zauzemam se, da bom tesno sodelovala s parlamentom, državami članicami, nacionalnimi parlamenti, Evropskim računskim sodiščem, nacionalnimi revizijskimi organi in mednarodnimi partnerji na tem področju. Podpirala bom tudi OLAF, ki mora biti neodvisen in močan in varovati finančne interese Unije. Kajti zlorabe in goljofije eh, niso zgolj kraja sredstev, ampak škodujejo evropskemu projektu kot takemu in zato, zato ne smemo imeti nobene tolerance. V V tem kontekstu me zelo zanima tudi vzpostavitev urada Evropskega tožilstva, eh, ki bo, pris, kar bo prispevalo k boljšemu boju proti goljofijam, ki škodijo evropskemu proračunu. Ampak ne na zadnje, naj se osredotočim še na zaposlene. Nič od tega, kar uh, sem doslej navedla, ne bo mogoče brez odličnih sodelavcev v komisiji in drugih institucijah. Smo včasih ostre konkurence, tudi konkurence za nadarjene zaposlene in še naprej si moramo prizadevati za čim boljšo, čim bolj usposobljeno in čim bolj kakovostno eh, delovno silo in zato podpiram politiko zaposlovanja, ki je tu predvidena. Zagotoviti moramo privlačnost eh, karijer v naših službah pritegniti in ohraniti moramo odlične eh, zaposlene moške in ženske. Zlasti, ker se nam eh, v prihodnjih letih obeta množično upokojevanje izkušenih zaposlenih. Res verjamem v enakopravno in pravično obravnavo zaposlenih eh, in enakost na vseh področjih. Zato sem si tudi zadala, da bi dosegla 40 odstotno zastopanost žensk med eh, na srednjih in višjih položajih v komisiji do konca mandata. Poleg tega je potrebno spodbujati tudi prožnost in mobilnost naših zaposlenih, eh, več prožnosti pri eh, prerasporeditvah tudi znotraj komisije. In potrebno je doseči večjo učinkovitost, ne da bi to vplivalo na kakovost. To pomeni, da moramo vrčevati tam, kjer je to najbolj smiselno in pri tem moramo res eh, preučiti vse možnosti. Denar in ljudje so seveda zelo pomembni za izboljšanje življenja v prihodnje, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, so vrednote, zaradi katerih smo to, kar smo vrednote, ki nam pomagajo preseči razhajanje in razlike in ki pomenijo, da nikogar eh, ne pustimo samega ob strani. To so vrednote, zaradi katerih skrbimo za okolje, skrbimo za ranljive ljudi doma in v tujini. In zaradi teh vrednot sem ponosna na našo unijo in mi je v veliko čas, da kandidiram za ta položaj. Hvala.